Gospa Francesca Baraču je z 28. februarjem 2014 bila imenovana za članico italijanske vlade. Gospod Hauskleiner Lene pa je s 1. marcem 2014 postal član Evropskega računskega sodišča. Obema čestitam za imenovanji. Skladno s četrtim členom poslovnika Ugotavljamo, da sta se njuna sedeža sprostila, sedež gospe Barančus 28. februarjem in sedež gospoda Leneja s 1. marcem 2014. Skladno s 74. členom poslovnika pa bom skupaj s predstavnikom sveta podpisal eh, zakonodajne akte, ki so bili sprejeti. Naslove teh zakonodajnih aktov boste našli v zapisniku. Zdaj pa še spremembe dnevnega reda oziroma sprejem.